Voilà, nous reprenons la séance. Dobro, nadaljujemo sejo. Zapisnik z včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen. Ima kdo kakšno pripombo? Ne.